Dobar dan. Naslednja točka na dnevnem redu so vprašanja svetu. Tako kot v preteklosti, naj tudi tokrat prosim vse člane, ki bodo sodelovali v tej razpravi, da pridajo v sprednje vrste. Prosim vas, da se presedete iz zadnjih vrst v sprednje vrste, kajti razprava bo tako bolj živahna. Naj vas spomni tudi na to, da ko boste zastavljali dodatna vprašanja, imate za to na voljo nažalost samo 30 sekund. Prvo vprašanje se nanaša na dobro počutje živali. Gospa Malmström, bi lahko morda odgovorili na prvo vprašanje in seveda dobrodošli. Tak, Najlepša hvala. Prosili ste me, da odgovorim na vprašanje gospe Marjan Harkin. Svet se strinja s pomisleki, ki jih je izrazila poslanka v zvezi z dobrim počutjem živali. Komisija je tista, ki podaja predloge na tem področju, zahvaljujoč tem predlogom smo tudi sprejeli precej zakonodaje. Švedsko predsedstvo si želi nadaljevati z delom na področju dobrega počutja živali, zato je to vprašanje res prednostnega pomena na kmetijskem področju. Imeli bomo tudi konferenco o dobrem počutju živali, ki bo potekala 18. in 19. oktobra v Upsali. Konferenca pa bo temeljila na programu, s katerim naj bi znanstveno ocenili, kako dobro se varuje dobro počutje živali na kmetijah. Dobro je, da posredujemo povratne informacije tudi kmetom, potrošnikom in ostalim. Več kot 40 institutov in univerz iz Evrope in Latinske Amerike je sodelovalo pri tem programu. Na konferenci, ki sem jo omenila, pa bomo govorili tudi o tem, kako lahko izboljšamo dobro počutje živali po celem svetu. Povabili smo tudi predstavnike iz STO-ja, svetovne mesne industrije, tudi iz Namibije. Rezultat te konference bo pomemben tudi za sklepe sveta, ki jih pripravljamo in v katerih bomo poštevali tudi sporočilo komisije v zvezi z oceno dobrega počutja živali. Poslanka zagotovo ve, da ima komisar pravico do pobude. Svet tudi dela na podlagi predloga komisije, zato da bi sestavili novo zakonodajo za dobro počutje živali. Mi bomo storili vse zato, da se zaščiti dobro počutje živali. Hvala. Hvala lepa, gospa Harkin, imate dodatno vprašanje. Hvala, gospa predsedujoča. Dobro večer, gospa Malmström. Vesela sem, da boste organizirali konferenco v Psali na to temo in da želite nadaljevati s to razpravo. Zakonodaja, ki je trenutno v veljavi, velja šele dve leti. Na Irskem jo izvajamo, zagotovili smo usposabljanje, ukvarjamo se tudi s prevozom živih živali in tako naprej. Vse to je dobro. Ampak treba je poskrbeti tudi za konkurenčnost na domačem trgu. Zato vas sprašujem, ali je res smiselno spreminjati zakonodajo, ki jo veljavi šele dve leti. Drugo vprašanje pa je, ali res obstaja znanstveni podatki, ki kažejo, da je treba spremeniti zakonodajo. Hvala. Hvala, gospa Harkin, gospa ministrica. Hvala lepa. Kot ste sami rekli, res je pomembno, da se stvari dobro ocenijo vem, kakšne rezultate smo dosegli, katero delo je bilo opravljeno, vseeno pa zbiramo znanstvene podatke. Na konferenco v Upsali smo povabili tudi strokovnjake in znanstvenike, ki nam bodo predstavili neko ozadje za razpravo. Upam, da bo to tudi osnova za odziv sveta na sporočilo komisije na to temo. V tem trenutku je to vse, kar lahko rečem na to temo, seveda pa bomo veseli tudi mnenja Evropskega parlamenta. Zdi se mi, da je to dober začetek za razpravo. Pomembno je, da zberemo čim več informacij. Hvala lepa. Še dve dodatni vprašanji imam, gospa Magines in gospod Kelly. Gospa Magines, hvala lepa. V 30 sekundah bom zastavila vprašanje. Najprej hvala za odgovor. Prvo, upam, da znanost predvlada nad čustvi, ko gre za prevoz živali prosim, da si pogledate tudi vprašanje prevoza konj. Mislim, da tega vprašanja niste dovolj dobro obravnavali, tu se pojavljajo številni pomisleki. Predlagam tudi, da se dobro počutje živali na kmetijah izboljša. Kmetje v številnih državah članicah sicer počnejo vse za to, da bi izpolnili standarde z področja dobrega počutja živali, istočasno pa se soočajo z upadom cen posledično imajo manjši prihodek. Tega se treba zavedati. Hvala. Gospod Kelly. Hvala lepa. To je zelo sporna tema na Irskem in je pravzaprav veter v jadra tista, ki se borijo proti Lizbonski pogodbi. Irska je otok. Mi izvažamo, predvsem izvažamo govedino in jagnetino, Ali nam lahko zagotovite, da boste obravnavali to vprašanje še pred referendumom o Lizbonski pogodbi 2. oktobra? Hvala. Hvala lepa, gospa ministrica. Hvala, gospa predsedujoča. Razumem pomisleke članov in članic tega parlamenta in tudi državljanov. Nažalost pa vam ne moremo obljubiti, da bomo zadevo rešili pred referendumom. Trenutno čakamo na predlog komisije. Tu je prišlo do določenih zamud zaradi nam neznanih razlogov. Svet se bo tega vprašanja lotil takoj, ko bomo dobili predlog, ampak zaenkrat ne moram povedati nič več, ker še čakamo na predlog komisije. Bomo skušali stvari čim manj dramatizirati, skušali bomo upoštevati čim bolj znanstvene podatke in tudi zauzeti stališče z tega vidika. Hvala. Naslednje vprašanje. Gospod Morales ga je zastavil prvotno. Gre za trgovino z otroki v EU. Gospa ministrica. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Švedsko predsedstvo se strinja z zaskrbljenostjo poslanca glede trgovine z otroki in izkoriščanja otrok. Mislim, da je to vrstna oblika sodobnega suženstva obsojanja vredna in povzroča številne težave tako v Evropi kot po svetu. Trgovina z ljudmi je vprašanje, ki ga že dolgo časa obravnavamo v Evropski uniji. Številne ukrepe smo sprejeli, zato da bi se borili proti temu grozovitemu kršenju temeljnih človekovih pravic. Evropska unija bi morala podvojiti svoje preventivne ukrepe, boriti bi se morala proti mednarodnemu kriminalu. Prav tako pa je treba zaščititi žrtve kriminala. Sprejemanje in izvajanje zakonodaje in tudi drugih zakonodajnih aktov je zelo pomembno. V 90-ih letih smo sprejeli skupno zakonodajo za področje boja proti trgovine z ljudmi. Z leta 2002 imamo na voljo tudi direktivo. Marca leta 2009 je komisija podala nov sklep za boj proti tovrstni trgovini in za zaščito žrtev tovrstne trgovine. V teh dokumentih smo izpostavljali zlasti otroke, ki potrebujo dodatno zaščito, naprimer v kazenskih postopkih. Otroci so zelo ranljive žrtve. Na voljo imamo tudi nov predlog za zaščito otrok. Gre za okvirni sklep za boj proti otroški pornografiji in spolnemu izkoriščanju otrok. Ta temelji na okvirnem sklepu 2004 skozi 6.8, ki ga je prav tako podal svet. Namen teh dokumentov pa je, da se zaščitijo otroci in da se prepreči to vrsten kriminal. Delo poteka na tem področju, imamo tudi EU Palermo protokol, ki se ukvarja prav s tovrstnimi vprašanji. Imamo pa tudi delo, ki ga opravlja ta svet in komisija. Predsedstvo je organiziralo ministersko konferenco oziroma jo bo organiziralo 19. in 20. oktobra. Tudi agencija za temeljne pravice bo sodelovala na konferenci, poročilo bomo obravnavali v svetu. Prav tako nameravamo vprašanje trgovine z ljudmi in kaznjivih napadov na otroke obravnavati v okviru razprave o štokholmskem programu. Hvala. Gospa Hed. Najlepša hvala, gospa ministrica. Vem, da je to zelo pomembno vprašanje in mi na švedskem smo se s tem vprašanjem ogovarjali že v prejšnjih letih. Res je škoda, da ta konferenca, ki bo 19. in 20. oktobra, ni konferenca, na kateri bi mi sodelovali, kajti mi smo tukaj v Strasburu in ne moremo biti istočasno v Strasburu in v Bruslu. In res je škoda, da ne moremo vse te konference udeležiti. Torej, škoda, ampak takšno je pač življenje. Omenili ste tudi izkoriščanje otrok in konferenca je bila predvidena za 20. november. Stalna medvladna skupina naj bi se takrat srečala. Ampak tu je še vprašanje spolnega turizma in pa izkoriščanja otrok in tega ne bo do novembra. Zakaj? Torej, najlepša hvala, najlepša hvala tudi Ani Het. Vem, da je to vprašanje, ki je za Ano Het izjemno pomembno. Res je škoda, da konferenca v Bruslu poteka v istem terminu kot pa plenarno zasedanje Evropskega parlamenta. In eh, konferenca poteka na dan, eh, ki je bil proglašen za dan Evropske unije proti trgovanju z ljudmi. To je razlog. Zakaj ta druga tema ni bila vključena? Tega sploh nisem vedela, to bom sedaj preverila in bom potem uh, odgovorila članici čez nekaj časa. Hvala lepa. Spalim. Najlepša hvala za ta odgovor. Tudi jaz sem žalostna, da je konferenca ravno takrat kot plenarno zasedanje. Ampak, a lahko zagotovite, da bodo na eh, tej konferenci dali ustrezen podalek konvenciji Sveta Evrope proti trgovanju z otroki. Predsej držav članic ni te konvencije še podpisalo, druge niso ratificirale. In zato je zelo pomembno, da je ta eh, konvencija vključena v dnevni red konference, tako da bomo res nekaj lahko tudi naredili v realnosti pred tem. Hvala lepa. Ministrica. Ja, Lesli, bom opozorila organizatorje na to vprašanje. Najlepša hvala. Hvala lepa. Sedaj gremo pa naprej. Naslednje vprašanje, ki ga je vložila gospa McGuinness, gre za sporočilo na srečanje na visoki ravni FAO. E, ministrica, beseda je vaša. Hvala lepa. Gospa predsednica, veliko težkih vprašanj je bilo vloženih. FAO konferenca bo potekala 18. novembra in eno najpomembnejših vprašanj na dnevnem redu je reforma FAO. Leta 2008 je bilo sprejeto kar nekaj ukrepov. Te ukrepe so sprejele vse članice FAO. Sprejel je bil tudi akcijski načrt, ki predvideva reforme na več področjih. Bodoče dejavnosti FAO bo, bodo izhajale iz eh, sistema upravljanja, ki bo temeljil na rezultatih. To naj bi omogočilo učinkovitejšo uporabo sredstev. Proces reform pa bo imel, upamo, tudi dolgoročne posledice za raziskave in pa za decentralizacijo uradov FAO. Konferenca se bo ukvarjala tudi s spremembami v organigramu FAO. Eh, reformiran bo odbor za varno oskrbo s hrano in to je izjemno pomembno, kajti to je povezano z globalnim partnerstvom eh, na področju kmetijstva in varne oskrbe s hrano. FAO bo 16. do 18. novembra na Rimu organiziralo konferenco, ki se bo ukvarjala z varno skrbo s hrano. Ukvarjali se bomo tudi z izjavo, ki bo izhajala tudi iz sklepov sveta o varni skrbi s hrano. Oziroma o varni hrani, pardon. No, novembra leta 2008 je v svojih sklepih svet priznal dejstvo, da mora Eh, javni sektor sodelovati s zasebnim sektorjem, če želimo zagotoviti varno skrbo s hrano. In to je tudi del milenijskih ciljev. Ti sklepi so bili še enkrat potrjeni junija leta 2008. Pozdravljamo reforme, ki potekajo znotraj FAO. Te reforme so sprožile vse članice FAO. In zato predsedstvo meni, da ima ta prihajajoči vrh tudi politični cilj. Gre za to, da se v prvi vrsti zagotovi eh, tudi v prihodnje varna oskrba s hrano. Predsedstvo meni, da je zelo pomembno, da ta vrh potrdi up eh, sistem upravljanja, ki bo učinkovit in da, tako, da bomo lahko dosegli splošni cilj, ta pa je izkoreninjanje revščine in lakote po svetu. Zato je pa potrebno globalno partnerstvo in predsedstvo meni, da bo ta vrh pripomogal k ustanovitvi novega sistema za učinkovito uporabo virov te organizacije. In organizacija bi morala vsebovati tudi ustrezne ukrepe, tako da bomo lahko eh, dosegli tisočletne cilje in izkoristili, izkorenili lakoto. Gospa McGuinness, vprašanje, kako švedsko predsedstvo gleda na to vprašanje eh, v povezavi z SKP, eh, SKP, kakšno vlogo lahko naša skupna kmetijska politika igra pri dejavnostih faja. Ali mislite, da je pomembno, da imamo skupno e, e, kmetijsko politiko v Evropi, upoštevajoč pomisleke, e, ki so bili izrečeni v zvezi s FAO. Na ravni sveta o tem nismo govorili, nismo o tem govorili v povezavi s to konkretno konferenco, ampak kmetijska politika ima lahko svojo vlogo in da V prihodnje bo mogoče tudi olajšati dostop revnim državam do trga EU. Istočasno skušamo omiliti trenutno hudo krizo. Sedaj dobivamo poročila, da so naši ukrepi bili pozitivni in to nam bo sedaj dalo malo časa, da razmislimo, kako v prihodnje. kako v prihodnje z našo reformirano SKP pomagati revnim državam, da se izognemo podobnim situacijam, kot smo jim bili eh, priča. Hvala lepa, gospa Hakin. Gospa eh, predsedojoča, tu govorimo o varni oskrbi s hrano na globalni ravni. Ampak naj se omenim samo varne hrane oziroma varne eh, oskrbe s hrano v EU in naj omenim proizvodno hrane. Skupina Alde se je danes srečala z komisarko za kmetijstvo, gospod Belovo, in eh, govorili so tudi o prihodnosti SKP zlasti po 2013. In to pomeni zelo pomem, pomembno eh, vlogo tudi za pri, prihodnje. Vse to je pomembno za vse tiste, ki živijo od kmetijstva. Vem, da ste že dali eh, odgovor, vsaj delno na to vprašanje, ampak bi želeli slišali še več. Hvala lepa. Very... Hvala lepa. To je zelo zapletena, zelo obširna razprava. Gre za konferenco po eni strani, ampak po drugi strani gre za vprašanje, ki je dosti širše. Teh razprav nismo nameravali odpirati. Čakali smo, da bi od komisije dobili Mm, sporočilo o tem, kakšen bo proračun za SKP v prihodnje. To je bilo obljubljeno že leta 2004. Takrat je bilo rečeno, da bomo iz, z, eh, izvedli celoten pregled prihodkov in odhodkov proračuna, vključno za SKP ki je velik del proračuna. To torej, je ga sporočila še ni. Slišala sem, da bomo mogoče dobili to sporočilo do konca leta. In če ga bomo dobili, bomo tudi sprožili razpravo z državami članicami. Ampak sicer bo pa špansko predsedstvo tisto, ki bo moralo delati na teh vprašanjih. Drugih podrobnosti vam sedaj ne morem dati. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj gremo na naslednjo vprašanje. Najprej ga je, dal gospod, ga je predložila gospa Kraca in sicer gre za vprašanje pakta za stabilnost in rast. Ministrica. Najlepša hvala. O tem vprašanju smo danes že razpravljali. V eh, sedanji krizi so javni organi sprejeli izjemne ukrepe, tako v okviru fiskalne politike kot proračunske podpore. To je bilo potrebno in primerno in ti ukrepi so igrali pomembno vlogo in zahvaljujoč njim smo se lahko izognili eh, globlji krizi in recesiji. Ampak se, da je situacija sicer nekoliko bolj stabilna, to pa še ne pomeni, da je kriza končana. Previdni moramo biti in naša politika v prihodnje mora oživljanje gospodarstva podpirati. To pomeni tudi uh, odgovorno fiskalno upravljanje srednje in dolgoročno. Uh, treba je uravnotežiti cilja. cilja. Na eni strani je tu fleksibilnost, ki jo pakt vsebuje, to je občutljivo vprašanje in v težkih gospodarskih časih morajo eh, vlade sprejemati ustrezne ukrepe, da spodbudijo gospodarstvo. Ko pa stvari začnejo teči, potem pa moramo zavarovati eh, javno blagajno in treba je sprejeti ustrezne ukrepe za konsolidacijo proračunov. Med državami članicami se situacije razlikujejo in zato bodo tudi različni načrti na mizi in različne časovnice, različni roki bodo določeni za eh, postopno opuščanje eh, stimulativnih ukrepov. Vemo, kakšne ukrepe so države članice sprejele, da bi se eh, obranile prevelikim primanklajom pakt sta, eh, za stabilnost je okvir za ta razmislek in o tem bomo govorili tudi na ravni ekofina jeseni. Upam, da bomo po teh razpravah dejansko razumeli, da se moramo konsolidirati pravo časo med sebi državami članicami, da jamčimo rast in stabilnost. Hvala lepa. Υπουργέ, για τη σαφήνεια της απάντησής σας, θα ήθελα να δώσω... Najlepša hvala, zahvaljujem se vam za zelo jasen odgovor ma, nas pa konkretno eh, eh, zanima, ali naj ustrajamo na tem, da bo leto 2010 leto zdravitve eh, proračuna ali pa eh, bomo stvari odlašali. To odlašanje se do sedaj ni izkazalo za koristno. Ja. Gospa ministrica, to je zelo težko vprašanje. Naslednji eh, teden bomo na ravni sestanka G20 razpravljali o izstopnih strategijah. Ampak situacija se močno razlikuje po državah članicah in iz tega razloga bodo roki oziroma časovnice po EU različne. Upam, da bomo ta proces lahko začeli. Vse pa je odvisno od tega, kako se bo gospodarska situacija razvijala v prihodnje. Luč na koncu tunela sicer vidimo, menimo, da je najhujše za nami. Zato je sedaj napočil pravi trenutek za razmislek o izstopni strategiji. Če tega ne bomo naredili, potem bodo najbolj trpeli najbolj ranljivi deli naše družbe, kajti prišlo bo do zmanjševanja javnih sredstev, prišlo bo do inflacije, manjših eh, odhodkov in to je Zelo težko vprašanje, kot sem rekla. Sedaj pa naslednje vprašanje. Vprašanje gospoda Kelja, ki govori o ukrepih Evropske unije za boj proti brezposelnosti. Gospa ministrica. Hvala lepa, gospa predsednica. Svet se strinja in je s tem, kar meni eh, jo člani Evropskega parlamenta. Zaskrbljeni moramo biti glede eh, situacije in narediti več za eh, boj proti brezposelnosti. Tu sta eh, sklada za boj proti, za bojo proti brezposelnosti in za prilagajanje globalizaciji. Oba sta pomembna in želimo, da se sklada bolj učinkovito uporabljata za boj proti brezposelnosti. Oba instrumenta sta izjemno pomembna uh, eh, urodji, torej tak, tako eh, Evropski socialni sklad kot Evropski sklad za pregajanje globalizacije za boljše strategije. Na ta način bo mogoče izboljšati konkurenčnost in to je svet povedal tudi v svojih sklepih iz leta 2008. V teh sklepih smo podprejeli zamisel naj bi Evropski socialni sklad vključil dodatne ukrepe za spodbujanje zaposlovanja. Ravno tako svet podpira zamisel, da bi Evropski sklad za prilagajanje globalizaciji več uporabljali. Moramo narediti ustrezne korake, da bosta oba sklada lahko bolj učinkovito se odzivala na situacijo in zagotovila pomoč tistim, ki niso samo žrtve globalizacije, ampak tudi žrtve uh, počasnejše gospodarske rasti. Dejavnosti obeh skladov sta eh, v eh, rokah komisije in držav članic. Komisija in države članice eh, upravljajo oba sklada in zato je pomembno, da se to zve in da ljudje tudi vedo, kakšno podporo lahko sklada zagotovita. Leta 2005 je komisija dala pobudo v tej smeri. Cilj je bil izboljšati informiranost javnosti o eh, črpanju in koriščenju sredstev iz EU skladov. Evropski sklad za prilagajanje globalizaciji. Informacije o teh sredstev morajo države članice objavljati. Evropski globalizacijski sklad je nov in mogoče ravno zaradi tega ljudje ne vejo veliko o njem. Samo nekajkrat so se sredstva iz tega sklada uporabljala za zagotavljanje pomoči. Hvala, gospod Kelly. Najlepša hvala za zelo natančen in konkreten odgovor. kolikor vem, obstaja predlog na ravni eh, sveta za črpanje v naslednjih eh, dveh letih eh, in sicer v 100 odstotkih. Ali lahko svet predlaga, kako potem vzdržati elan oživljanja evropskega gospodarstva? Hvala lepa. Res je, o tem smo govorili v svetu že večkrat in obstaja soglasje, da bi projekti bili lahko eh, kakovostni, mora biti to tudi element nacio, eh, nacionalnih odločitev. Vendar pa se zavedamo problemov, zavedamo se situacije in komisijo smo prosili, da predloži alternativni predlog. O tem smo ravno kar govorili eh, pred dvema dnevoma z odgovornim komisarjem in Eh, mislim, da bomo zelo kmalo dobili ta alternativni predlog na mizo. Gospod Pot. Gospa Tika, se upravičujem. Hvala, gospa predsednica. Zelo mi je žal, da svet ne podpira boja proti brezposelnosti, ki bi se 100 odstotno financiral iz Evropskega socialnega sklada, sedaj v času krize. Zlasti v ladjedelnicah in v težki industriji, v jeklarstvu, eh, raste brezposelnost in to zelo hitro. Več je treba investirati in zagotoviti, evropsko konkurenčnost. Kakšne ukrepe predvidevate za to, da bi oba sklada lahko bolj učinkovito uporabljali za boj proti brezposelnosti? Uh, uh, komisijo smo prosili za alternativne predloge o tem, kako bi lahko Evropski socialni sklad uporabili v tej situaciji. Kot ste rekli, spoštovana članica, veliko ljudi v Evropi je brez dela in upamo, da bo komisija kmalo tak predlog predstavila. Potem je pa tu še veliko drugih stvari, ki jih počnemo za boj proti brezposelnosti. Tudi države članice so tiste, ki so odgovorne za boj proti brezposelnosti, kolektivna odgovornost pa je v eh, obliki koordinacije. Moramo konsolidirati trge, odpraviti ovire od 1. januarja bomo poskušali eh, tudi odpraviti preveliko birokracijo, spodbujati ljudi, da, se, da postajajo bolj zaposljivi, da, se, da izboljšajo svojo izobrazbo in brezposelnost bo tudi predmet razprave neformalnega ekofina oktobra. Brezposelnost je ena glavnih točk na dnevnem redu. Vem, da razprave potekajo tudi eh, v e- P, ampak tudi v drugih institucijah se veliko govori o lizbonski strategiji in to je neposredno povezano z vprašanjem brezposelnosti. Evropski socialni sklad je samo en instrument za boj proti brezpolnosti. Lahko se izboljša uporabo, ampak kot sem rekla, ta sklad je samo eno od elementov med mnogimi drugimi, ki jih imamo. Hvala. Sedaj pa naslednje vprašanje gospod Posselt gre za informacije o Čečeniji. Gospa ministrica. Tak, talman, Susno... Hvala lepa, predsedujoča. Gospod Posselt. Takoj, ko je predsedstvo zvedlo umor Natalije Estemirove, smo takoj obsodili ta umor v izjavi in smo tudi izrazili naše sožalje uh, njeni družini ter eh, organizaciji za zaščito človekovih pravic Memorial. Prav tako smo eh, pozvali ruske oblasti, da naj raziščajo ta umor. Lahko vam zagotovim, gospod Poselt, da svet še vedno zasleduje razvoj dogajanj v Čečeniji in da nadzoruje spoštovanje človekovih pravic ter eh, v kakšnih razmerah živijo borci za človekove pravice. Uh, Svet je večkrat pozval k zaščiti teh ljudi v Rusiji v skladu z. Splošno deklaracijo o človekovih pravicah Združenih narodov. Diplomati iz Evropske unije redno potujejo v Čečenijo. Vedno znova povdarjamo, da nas skrbi da nas skrbijo razmere glede človekovih prvic v Čečeniji. Vendar pa menimo, da še ni čas za urad, kakor ga omenja gospod Posled v svojem vprašanju. Natančno nadzorujemo razmere glede človekov prvic v Čečeniji in tako se bomo odzvali, če bo to potrebno. Hvala lepa, gospa predsedujoča svetu. To je prvi dober odgovor, ki sem ga kadarkoli dobil. Hvala lepa vam za to, ampak vseeno kratko dopolnino vprašanje. Ali si svet lahko predstavlja, da bi se še enkrat posebej ukvarjal za temo Čečenije še v času švedskega predsedovanja, kajti sedaj obstaja cela vrsta napovedi ruskih oblasti, da bodo ukrepale, vendar pa so tukaj potrebna tudi dejanja, ki pa jih ne vidimo. Zato prosim, da se v času priprav, eh, priprav na sporazum, da nas sproti obveščate o eh, tej temi. Jutri bomo pa tem, o tem tudi razpravljali v okviru nujnostih. Tak, fru talmano, tak, Hvala, predsedujoča, hvala, gospod Poselt, za to pohvalo. V dialogu z Rusijo vedno govorimo o človekovih pravicah in uh, vrh, ki bo upam, da potekal Eh, jeseni, torej med EU in Rusijo, bo prav gotovo na svoj dnevni red vključil tudi eh, človekove pravice. Sedaj pa vprašanje gospoda Čuntisa, ki zadeva dovoljenje turške vlade za iskanje oglikovodikov v izključnih ekonomskih conah držav članic Evropske unije. Izvolite, ministrica. Tak, er Hvala lepa. svet eh, se zaveda dogodkov, ki jih omenja poslanec. Ko govorimo o odnosu Turčije z drugimi državami v regiji, Turčija nosi odgovornost za to, da poskrbi za miroljubne odnose in da mirno rešuje vse morebitne spore. To je tudi pomemben kriterij za pristop v Evropsko unijo. V okviru pogajanj za Turčijo in sklepov sveta smo pozvali Turčijo da se naj vzdrži vsakašnih koli dejanj, ki bi lahko ogrožala oziroma negativno vplivala na odnose z sosednjimi državami. Eh, veliko krat smo povdarili, kako pomembni so kolagi, so, kako pomembni so koraki, ki vodijo k normalizaciji odnosov bilateralnih in odnosov z Evropsko unijo, zlasti če gre za Cipr vse države članice imajo suverene pravice. Tudi, ko gre za dodatni protokol k Ankaranskemu sporazumu, je naše stališče jasno. Pomembno je, da se Turčija mora držati vseh točk dogovora in to na nediskriminatoren način. Eh, v okviru trojke za odnose s Turčijo smo o tem ponovno spregovorili junija. To so pomembna vprašanja in vsekakor bomo naprej nadzorovali razmere. Hvala lepa, gospod eh, Čontis. Hvala, gospa ministrica, za vaš jasen odgovor. Jutri bomo v parlamentu razpravljali o eh, naftovodu na Buko. Januarja 2009 je turki, turški premijer eh, grozil Evropski uniji, češ da njegova država več ne bo podpirala izgradnje tega plinovoda, če ne bo ponovno odprto eh, poglavje o energiji. Ciper je ponovno uložil v eh, veto Turčija pa želi sedaj v ekskluzivni ekonomski ceni, coni eh, Cipra eh, izvajati dela. To lahko prived, privede do številnih političnih problemov. Kakšne ukrepe bo podozel svet za to, da bo eh, Turčija prepoznala to izključno ekonomsko cono Cipra? Tak. Ja, bodo rodet o komisijo. Hvala lepa tako svet kot komisija eh, sta to vzela na znanje in na to vprašanje tesno zasledujemo. Na vseh srečanjih, ki smo jih imeli s, pred, eh, s predstavniki Turčije, smo podarili, kako pomeni so dobri sosedski sosedski odnosi. In naslednje srečanje bo trojka zunanih ministrov novembra. Uh, Eh, morebitni spo, morebitnim sporom bi se lahko v prihodnosti eh, izognili. Poglavje o energetskih vprašanjih trenutno preglejujemo, razprave še potekajo in prezgodaj je, da bi povedali, kakšni bodo rezultati te ocene. Kakor poslanec ve, vsak, eh, za vsak korak v tem postopku je potrebna soglasnost v svetu. Hvala lepa. Sedaj pa vprašanje gospoda Ailwada in sicer se nanaša na politiko Evropske unije v Burmi. Ministrica, izvolite. Hvala lepa. Um, samo iskala sem eh, pravilni list papirja. Torej, spoštovani poslanec, Evropska unija tesno zasleduje razmere, v katerih se nahaja Aung San Suu Kyi, vse, ok, vse odkar je ta zaprta. Pogosto smo pozvali oblasti v Burmi, da naj Aung San Suu Kyi izpustijo. Svet je podozel kar nekaj ukrepov, naj omenim samo nekatere izmed njih. Augusta je Evropska unija obsodila sodbo, ki je bila uh, izražena Aung San Suu Kyi in eh, burmanske oblasti, oblasti smo pozvali, da jo naj brezpogojno izpustijo iz zapora. menimo, da je bila sodba neskladna z mednarodnim pravom in evropskim pravom. Visoki predstavnik Evropske unije Javier Solana je govoril v njenem imenu na ministerskem srečanju ASEANA in eh, tudi na srečanju ASEAN-EU julija, torej nedavno. To je bilo storjeno v prisotnosti predstavnikov tudi iz Burme. Na teh srečanjih eh, je, so bila izražena zelo jasna in močna stališča strani Evropske unije, tudi Kitajske, ZDA in tako naprej. Eh, in eh, pozvali smo burmanske oblasti, da naj Aung San Suu Kyi in druge politične zapornike izpustijo. Podprli smo ukrepe, ki jih je ki jih je um, predlagal posebni predstavnik Združenih narodov. In uh, burmanske oblasti pa so ignorirale vse te pozive, da se naj Aung San Suu Kyi izpusti iz uh, zapora. Več virov je to potrdilo. Združeni narodi, države članice ASEAN-a. ASEAN je ne nazadnje uh, organizacija, katere članica je tudi Burma. In ker ni bilo ustreznega odziva strani Burme, bo Evropska unija uh, še enkrat ukrepala pri tisti, ki so odgovorni za to sodbo. Identificirali smo že tiste, ki so izrekli to sodbo, ki je bila izražena eh, gospe Angsu Suči. Tem osebam smo že preprečili, da bi dobili vizum za to, da bi vstopili v Evropsko unijo. In eh, tudi smo zamrznili premoženje, ki, ga, eh, ki je v lasti članov režima iz Burme ter s tem režimom povezanih ljudi. 13. augusta je skupaj svet eh, sprejel določene sklepe, ki so podobni besedilu resolucije, ki jo je sprejel parlament lansko leto. Torej, še naprej bomo sodelovali z mednarodno skupnostjo in z našimi partnerji v Aziji, tako da bomo lahko delovali v smeri brezpogojnega in namutnega izpusta uh, gospe Aung San Suu Kyi in drugih političnih uh, zapornikov. To je nujen korak eh, za morebitno nacionalno spravo, če bi naj bile volitve leta 2010 sploh kredibilne. Uh, Gospod Alvord, hvala lepa, gospa predsedujoča. Zahvaljujem se tudi ministrici za obsežen odgovor. Gospa ministrica, sprašujem vas, kakšne ukrepe je Evropska unija poduzela za to, da bi pomagala tisočim beguncem, ki so zbežali v Kitajski zaradi nasilnih eh, spopadov med eh, hun, vojaško hunto in etničnimi manjšinami. Well, Ministrica? Uh, Žal mislim, da na to vprašanje ne morem podati odgovora, eh, torej se bomo k njemu vrnili kasneje. Hvala lepa. Naslednje vprašanje, gospod Korovli ga je postavil in sicer se nanaša na tesnejše odnose med Evropsko unijo in ZDA. Gospa ministrica. Ja, eh, tak, eh, Brian Crowley. Hvala lepa, gospod Brian Crowley menimo, da so odnosi med Evropsko unijo in ZDA izredno pomembni. Čezoceanski odnosi so, eh, so steber eh, zunanje politike Evropske unije in eh, so del naše zaveze za to, da bi imeli Eh, dobre odnose za ZDA. Nove spodbude so dale, eh, še, so še okrepile te odnose. Pripričana sem, da moramo nadaljevati za tem sodelovanjem. V tem času lahko pričakujemo konkretne rezultate, eh, ki so posledica čez atlantskih odnosov in veliko področje, kjer Evropska unija tesno sodeluje z ZDA, zato da bi razširili naše strateško partnerstvo in da bi dosegli ustrezne rezultate. Še naprej bomo tesno sodelovali ali ko gre za regionalna vprašanja, Afganistan, Iran, eh, Irak, eh, bližnjevzhodni mirovni proces, eh, Zahodni Balkan, Rusija in tako naprej. Tudi sodelujemo na področju upravljanja kriz in veseli smo, da se ZDA sedaj udeležujejo tudi pri misiji na Kosovem. Sodelovali bomo tudi, ko bo šlo za podnebna vprašanja. Konferenca v Kopenhagnu se bliža. In uh, nova administracija je povdarila svojo zavezo uh, pri vprašanju uh, podnebnih sprememb in uh, upam, da bodo sodelovali tudi, ko bo šlo za zniževanje emisij tako dolgoročno kot kratkoročno. Sodelovanje je potrebno sedaj še okrepiti in ga postaviti na višjo raven. Um, energetski forum med Evropsko unijo in ZDA bi lahko bil dober forum za raziskovanje energetskih vprašanj in za raziskave novih virov energije. Nek drug vidik je tudi vprašanje, kako rešiti finančno in gospodarsko krizo. Tesno moramo sodelovati zato, da bi ponovno spostavili zaupanje v finančne trge in da bi ga zagotovili, da bodo v prihodnosti bolje delovali. Tudi je potrebno zaključiti krok pogajanj iz Dohe Um, ambiciozno smo si zastavili cilj 2010. To je zelo pomembno, če se želimo ustrezno bojevati proti protekcionizmu. Evropska unija in ZDA lahko tukaj odigrata ključno ulogo. Uh, o tem bomo razpravljali tudi na vrhu G20 v Pittsburghu naslednji teden. Obe strani želita poglobiti sodelovanje tako v notranjih kot v, zakon, uh, kot v pravnih vprašanjih. Uh, Eh, to so vprašanja povezana z zaprtjem eh, Guantanama, zapora v Guantanamu in tako naprej. Ko gre za vprašanje razoroževanja in neširjanja eh, jedrskega orožja, smo prepričani, da je administracija predsednika Obame tudi tukaj podala nove pobude. Naše administracije tesno sodelujeta, zato da bomo lahko dosegli napredek pri nadzorovanju izpopolnjevanja pogodbe o neširjenju orožja in da bomo eh, zagotovili prepoved jedrskega orožja, da bomo torej napredovali na vpra pri vprašanjih razoroževanja in da bomo lahko dobili ustrezen sporazum o prepovedi radioaktivnih orožja materijalov in uporabe jedrskega orožja. Obe strani si prizadevata okrepiti dialog in želita sodelovati na področju sodel eh, razvoja. Eh, to sta dve največji državi donatorki in eh, zato imamo delena prizadevanja za spodbujanje razvoja in prihajajoči vrh med EU in ZDA bo dobra priložnost za to, da bomo razpravljali o teh vprašanjih na kar najvišji ravni. Um, ponosna sem na to, da je švedsko predsedstvo imelo možnost, dobilo možnost za to, da uh, povede Evropsko unijo eh, pri tem vrhu. Pripričana sem, da bo ta vrh prispe, pozitivno prispeval k odnosom med EU in ZDA. Hvala lepa, gospod Kroli. Hvala lepa eh, predsedujoči in ministrici. Gospa ministrica, lepo je, da ste se nam svet pridružili, sicer v drugačni preobleki specifično o dveh zadevah. Mislim, da lahko sodelujemo pri neširjanju eh, orožja in pa tudi na področju finančne krize. Ali švedsko predsedstvo, ki predstavlja svet, eh, ima posebne uh, ideje, ki jih želi predstaviti na vrhu EU-ZDA, ki bo se kmalo zgodil, in potem razlike med uh, Francijo in Britanijo. Uh, o finančnih regulacijah, ki bi naj začele, začele veljati. Torej, tukaj se zdi, da je pozicija ZDA bližje uh, idejam preostalih držav EU kot pa Francije in uh, Velike Britanije. Hvala lepa. Danes smo razpravljali o pripravah na vrh G20 in vem, da obstajajo različni predlogi, o katerih razpravljajo v medijih. Ampak moram povedati, da Evropska unija zelo dobro, oziroma koordinacija VU je zelo dobra. Z finančnimi ministri smo o tem že razpravljali, jutri zvečer pa bo potekala večerja z šefi vlad in držav eh, v luči priprav na vrh v Pittsburghu. Eh, pripravili bomo konkretne predloge eh, in natančneje bomo te predloge še uskladili jutri zvečer. Vesela sem tudi, da smo za pomočjo komisarja Almunije dosegli to močno enotnost v Evropski uniji, da razpravljamo o naših prioritetah, o naših rešitvah in da bomo skušali zagotoviti kohezijo z ameriško administracijo v kar se da največ možnih točkah Potem, kar se tiče neširjenja jedrskega orožja, eh, veseli smo, da je bilo to spet uvrščeno na dnevni red. Eh, dolgo o tem nismo mogli govoriti in veseli smo, da je predsednik Obama izrazil eh, voljo do sprememb tudi na tem področju. Skušali bomo doseči napredek na tem področju, ne morem pa vam povedati, koliko časa bo to trajalo, kakšni so roki, prav gotovo pa je to sestavni del naših dnevnih redov in zelo smo zavezani napredku. Upam, da bo tudi to eh, pozitivno vplivalo na odnose EU-ZDA. E eh, hvala lepa. Še eno dodatno vprašanje strani gospoda Palickisa. Hvala, predsedujoča, gospa ministrica. Zanima me trikotnik eh, ZDA, EU in Rusija. Kot vemo, na pobudo predsednika Obama sta ZDA in Rusija začela, začeli pomembna pogajanja o jedrski razorožitvi. Kako, po vašem mnenju, lahko svet in Evropska unija eh, vpliva na ta pogajanja, ki so zelo pomembna za prihodnost človeštva? Hvala. Yes, I am, I'm very happy by the... Eh, vesela sem te novice, menim, da je to pomemben korak, da se ti dve državi usedeta za pogajalsko mizo ter da razpravljata o teh eh, za človeštvo tako pomembnih vprašanjih. Eh, marca 2010 je predviden globalni jedrski vrh, kjer bo prisotna seveda tudi Evropska unija in ob tej priložnosti bomo lahko uskladili naša stališča in Eh, lahko bomo prispevali k temu, da bo ta razprava kar se da plodna in učinkovita. Hvala lepa. Ob sedmih se končajo vprašanja svetu. Misli, vem, da ministrica mora oditi, zato bodo tisti poslanci, ki niso dobili odgovora na svoje vprašanja, dobili odgovore v pisni obliki. Hvala za vaše sodelovanje. Razprava je prekinjena. Eh, naslednja razprava bo jutri od 9 do 1 in od 3 do 5. Dnevni red je objavljen za to delno zasedanje.